Good morning, ladies and gentlemen. Can we start our meeting for today? Sporočilo tolmačev. Danes teče že 36. dan delovnega spora zaradi enostranske uvedbe nepravičnih in neravnoteženih delovnih pogojev. Obveščamo vas, da bomo z delom zato končali točno v predvidenem času konca seje. Hvala za vaše razumevanje. I open the meeting of Regi Committee for today. And before we... Tako začenjamo z sejo odbora Regi. Preden začnemo z delom, bi dala besedo tolmačem, da predajo svoje sporočilo v zvezi z stavko torej sporočilo tolmačev, danes teče že 36. dan delovnega spora zaradi enostranske uvedbe nepravičnih in neravnoteženih delovnih pogojev. Obveščamo vas, da bomo zato za delom končali točno o previdenem času konca seje. Hvala za razumevanje. Hvala. Sedaj pa nadaljujemo z današnjo sejo, najprej sprejetje dnevnega reda. Dobili ste dnevni red za današnjo sejo. Ima kdo kakšno pripombo, predlog? Ne. Potem je dnevni red sprejet. Sporočila predsednice. Za vas nimam nobenih posebnih sporočil. samo informacija v zvezi z eh, našo delegacijo, ki je obiskala Boston in Washington, ampak gospod Omarži bo predstavil obisk te delegacije po glasovanju. Tako sedaj pa nadaljujemo z glasovanjem. Danes glasujemo o poročilu spodbujanja rasti in kohezije v obmejnih regijah Evropske unije. Naš poročevalec je gospod Hetman. Rok za vložitev predlogov sprememb je potekel 22. maja. Dobili smo 137 predlogov sprememb. Poročevalec je pripravil 23 kompromisnih predlogov sprememb. O tem so se pogajale tudi politične skupine. Um, tako sedaj pa bomo o tem glasovali. Kompromis šest za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis sedem za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 31 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 8 za, proti, vzdržani, sprejeto proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis devet za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 41 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 10 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 49 za, proti, vzdržani, zavrnjeno kompromis 11 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 57 za, proti, vzdržani. Mislim, da je to zavrnjeno, ampak bomo preverili elektronsko. Kompromis oziroma predsedujoča pravi kompromis, predlog spremembe 57. Lahko glasujete. glasujemo, to sem pozabila reči. Konec glasovanja. Sprejeto. Hvala. Kompromis 12 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 67 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 68 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 69 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 70 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis 13 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 14 za, proti, vzdržani, sprejeto proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 81 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kako želite, da preverimo prav? Predlog spremembe 81 preverjamo elektronsko, lahko glasujete. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis 15. Za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Predlog spremembe sedeminosemdeset. Za? Proti? Vzdržani? Zavrnjeno. Predlog spremembe oseminosemdeset. Za? Proti? Vzdržani? Zavrnjeno. Predlog spremembe devetinosemdeset. Za? Proti? Vzdržani? Zavrnjeno. devetdeset za, proti vzdržani, zavrnjeno. Kompromis 16 za, proti, vzdržani, sprejeto. 96 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 17 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 102 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 103 za, proti, vzdržani, sprejeto proti. Se pravičujem, pravi predsedujoča, za ustnim predlogom spremembe. Ali je kdo proti ustnemu predlogu spremembe? Ne, potem glasujemo o predlogu spremembe 103 z ustnim predlogom spremembe za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 18 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 107 za proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 108 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 109 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 19 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 119 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 120 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis 20 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 21 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 124, da se ustnim predlogom spremembe. Ali kdo nasprotuje ustnemu predlogu spremembe? Ne, potem glasujemo. 124 za ustnim predlogom spremembe za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 125 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 126 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 22 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 23 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 133 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 134 za, proti, vzdržani, zavrnjeno predlog spremembe 135 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 136 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 137 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 1 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 2 za, proti, vzdržani, sprejeto. Ustašarni zavrnjeno. Preslujembe 3 za, proti Ustašarni sprejeto. Kompromis 1 za, proti Ustašarni sprejeto. Kompromis 2 za, proti Ustašarni sprejeto. Preslujembe 10 za, proti Ustašarni zavrnjeno. Kompromis 3 za, proti Ustašarni sprejeto vzdržani, sprejeto. Kompromis štiri za, proti, vzdržani, sprejeto. Prazumembe šestnajst za, proti, vzdržani, sprejeto. Prazumembe sedemnajst za, proti, vzdržani, sprejeto. Prazumembe osemnajst za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis pet za, proti, vzdržani, sprejeto vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 21 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Sedaj pa predlogi odbora za kulturo. Kult 38 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kult 4, kult 40, kult 1 in kult 3 so brezpredmetni zaradi kompromise. Kult 29 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kult 30 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kult 39 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kult 32 za, proti, vzdržani, zavrnjeno kult 33. Za, proti, vzdržani, sprejeto. Kult 20. Za, proti, vzdržani, sprejeto. Kult 5. Za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kult 24. Za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kult 36. Za, proti, vzdržani, zavrnjeno proti, vzdržani, zavrnjeno. Kult 13 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. In še kult 7 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Sedaj pa glasujemo o tako spremenjenem poročilu in sicer elektronsko. Lahko glasujete. and the vote is closed. Konec glasovanja. Sprejeto, čestitamo gospod Hitman. We close now the voting time for, for the regi. S tem smo končali z glasovanjem za danes, nadaljujemo z, našo, z našim dnevnim redom.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 Nadaljujemo z dnevnim redom. Naslednja točka je izmenjava mnenja z gospodom Aleksisom Haričisom, ki je namestnik ministra za gospodarstvo in razvoj Helenske republike. Govorili bomo o izvajanju uredbe 2015 skozi 1839. Naš odbor je sprejel poročilo o posebnih ukrepih za Grčijo v okviru preomenjene uredbe. Na prejšnji seji naš poročevalec je tukaj gospod Arimont, ki je predstavil poročilo. Imeli smo razpravo o tem poročilu septembra na plenarnem zasedanju. Takrat so poslanci izrazili željo, da bi želeli izmenjavati stališča z ministrom, ki je pristojen za ta dosje. Tako da se zahvaljujem gospodu ministru za gospodarstvo in razvoj, da je sprejel naše povabilo. To nam bo omogočilo izmenjavo stališč z nacionalnimi organi, ki so odgovorni za izvajanje te uredbe. Besedo naj predajem gospodu ministru za njegovo predstavitev, na to pa bodo imeli tudi poslanci možnost zastavljati vprašanja in eh, podajati pripombe. Kot ponavadi bomo začeli s koordinatorji in na to bomo dali besedo še preostalim članom odbora Rigi. Gospod minister, izvolite. Kalimera se oles je olus. Na evharistišo katarhas to evropajko kino. Hvala lepa. Najprej bi se zahvalil Evropskemu parlamentu in odboru za regionalne zadeve. Osebno se zahvaljujem gospi Mihajlovi za povabilo. Mislim, da današnja razprava poteka ob pravem trenutku. Grčija bo čez nekaj tednov končno izstopila iz reševalnega programa in zato bo imela Grčija sedaj priložnost oblikovanja lastne zunanje politike. Ta sklep je sprejela evroskupina junija torej odločitev o izstopu iz reševalnega svežnja. Tako bo Grčija lahko sedaj eh, bolj eh, gotovo nastopila na mednarodnih trgih. Grško gospodarstvo ustrajno raste. 1,5 za leto 2017, to je bilo prvič, da je naše gospodarstvo raslo, prvič po desetih letih. Prvič smo imeli rast, ki je presegla en odstotek. V prvi polovici leta 2018 pa je gospodarska rast bila 2,3 odstotna. Tudi porast BDP-ja kaže na to, da se je makroekonomska situacija bistveno izboljšala. Grčija več izvaža. Št štiri cela pet. Za 4,5 je zrasel izvoz v primerjavi z leti 2016 in 2017. Pa eh, še en pomemben faktor se je močno eh, znižal in sicer je to brezposelnost, torej stopnja brezposelnosti. Eh, no, ob teh pozitivnih trendih je Grčija sprejela tudi lastno strategijo. Zavzemamo se za to, da bi nadaljevali za finančno stabilnostjo, ki smo jo dosegli v prejšnjih letih. Po drugi strani pa želimo izboljšati vzdušje za investicije, želimo razviti moderno, uspešno državo. Ehm, in poskrbeti bo treba tudi za stabilnejša delovna mesta. To je prioriteta grške vlade. Še vedno imamo nekaj diplomatskih težav. Ehm, naj tukaj omenim spor o imenu z Makedonijo, to je sedaj bilo rešeno. In v trenutku, ko bo Grčija zapustila reševalni program, bo uradno končana kriza, ki se je začela leta 2009, tako da bo Grčija se končno lahko posvetila načrtovanju lastne prihodnosti. Grčija nas je udarila popolnoma nepripravljene tega nihče ni pričakoval. In tukaj ni, šil, ni šlo samo za nacionalne probleme, ampak tudi za evropske probleme. In v tem kontekstu je bila sprejeta tudi eh, ta uredba, to je bila edina možnost, da smo zagotovili konvergenco med posamičnimi državami v Evropski uniji. Edina možnost za to so skladi, ki so nam na voljo, zato da se borimo recimo proti brezposelnosti. Skušali smo na nek praktičen način eh, mm, podpreti tista področja, ki jih je kriza najbolj prizadela. Tudi majhna in sedna velika podjetja so odvisna od financiranja Evropske unije, skladi in podporna sredstva so bila majhnim in sedem velikim podjetjem v Grčiji težko dostopna. Uh, Poleg tega v času krize skoraj da ni bilo investicij, podjetja niso dobivala posojil. In uh, tako smo spoznali, kako, pomembno, kako pomembna je bila finančna pomoč Evropske unije v času krize. E, mi smo skušali program vedno izvajati po najboljši moči. Skušali smo poskrbeti za to, da bi program kar najbolj prispeval k našemu razvojnemu potencialu. Težko pa smo nadaljevali z določenimi programi, s katerimi bi zagotovili socialno kohezijo. Težko smo se borili proti brezposelnosti in tako naprej. Mm. Grčija je dobro porabila denar iz reševalnega svežnja, ev, noben evro ni šel v nič. Enako velja tudi za programsko obdobje 2013-2020. Če si ogledamo um, podatke komisije, informacije komisije, potem vidimo, da te informacije to potrjujejo. Grčija je tudi med vodilnimi drža državami, ko gre za črpanje sredstev iz Junkerjevega načrta, torej iz EFSI-ja. Eh, in vsta denar gre za razvoj Grčije. No, um, predstavniki komisije so v zadnjem času tudi javno pohvalili Grčijo zaradi teh pozitivnih trendov in to ob večjih priložnostih. Leta 2015 smo sprejeli to uredbo 2015-1839, eh, zato da smo lahko črpali sredstva iz obdobja 2013-2020. ne smete pozabiti na to, da smo tako lahko izvajali tudi pomembne infrastrukturne projekte. Torej, ta uredba nam je omogočila izvajanje pomembnih infrastrukturnih projektov, ampak tukaj ne gre samo za številke za podatke. V eh, Grčiji smo končno lahko poskrbeli za infrastrukturo, ki smo jo potrebovali že dalj časa in na ta način smo uspeli znižati tudi stopnjo brezposelnosti naj spregovorim o nekaterih elementih, tako da boste videli, kaj vse smo uspeli doseči na podlagi te uredbe. Z začetkom izvajanja uredbe smo uspeli močno znižati naše um, likvidnostne probleme. Eh, sedaj znaša skupna količina sredstev 4,8 milijarde. Ta sredstva smo porabili za zaključitev eh, raznih infrastrukturnih del. In to je imelo tudi stranske učinke, recimo zmanjšanje stopne brezposelnosti, porast naložb, eh, financiranje gospodarstva se je izboljšalo leta 2016 smo imeli bistveno Eh, večji um, priliv sredstev, tako da smo lahko začeli, zato smo lahko izvedli uh, tudi infrastrukturne programe. Kar se tiče ekspost evalvacije za 2013-2017, um, eh, tukaj je bilo ugotovljeno,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 pozitivne učinke konvergence. Je pa seveda ta pozitivna konvergenca koristila celotni državi in regijam. Ko gre za programsko obdobje 2007-2013, 700 tisoč novih delovnih mest smo uspeli ustvariti, 300 tisoč s pomočjo novih investicij. Številni brezposelni so lahko izkoristili izobraževalne in eh, programe in usposabljanja, ki jih je organizirala grška vlada. 3000 km cest smo izboljšali za pomočjo teh programov. Šeststo tisoč ljudi je torej imelo koristi od teh sredstev iz obdobja dva sedem dva trinajst. Kar se tiče novega obdobja, pa smo dobili nove podatke, nove številke, tudi za nove programe smo že objavili razpise. 76 odstotkov razpoložljivih sredstev je že bilo vezanih. In trenutno smo počrpali 5 milijard evrov, tako da lahko rečemo, da je Grčija res eh, ena izmed vodilnih držav, ko gre za črpanje evropskih sredstev. Predvidevamo, da eh, bomo uspeli programe izvajati do konca in da tudi v letu 2018 in 2019 ne bo noben program na, uh, naletel na težave. Eh, začeli smo izvajati tudi nekaj simboličnih uh, ukrepov, imamo nov strukturni sklad. In z podporo 450 milijonov evrov v zasebnem in pa v javnem sektorju želimo poskrbeti za razvoj uh, energije, mestnih območij, gre tudi za podporo raznim infrastrukturnim, obdob, uh, infrastrukturnim projektom. Um, tudi majhnim in velikim podjetjem smo pomagali z. Uh, Evropskim investicijskim skladom smo začeli z novim skladom Equi. To je največji sklad uh, lastnega, lasniškega premoženja, ki obstaja v Evropski uniji. In uh, s pomočjo tega sklada skrbimo za energetsko učinkovitost stavb, torej energetska učinkovitost raste in poraba energije se je znižala. Vse to je za nas zelo pomembno. Imamo tudi program za podporo investicij. tukaj gre predvsem za to, da želimo posodobiti naša majhna in srednja velika podjetja. Veliko delovnih mest je bilo ustanovljenih tudi v majhnih in srednje velikih podjetjih. V prejšnjih letih to ni bilo možno, sedaj pa je to možno z pomočjo evropskih programov. Dobili smo tudi uh, podporo pri pripravi katastarske knjige, potem gre tudi za številne projekte na področju prometa, infrastrukture, sedaj v obdobju 2014-2020. Bomo morali poskrbiti še za nekaj novih delovnih mest. Sprejeli smo kar nekaj pobud zlasti za mlade ljudi. Imamo program zaposlovanja mladih ljudi, imamo programe za boj proti revščini, vse to so naše prednostne naloge. Vse to so pomembni elementi, pomembni programi, ki so bili sprejeti v zadnjih letih. Predvsem pa je treba povdariti to, da smo z izvajanjem programov skušali poskrbeti za to, da bi se spremenilo tudi mnenje grške javnosti o Evropski uniji. Za to, kar smo dosegli v zadnjih letih, se zahvaljujem Evropskemu parlamentu, potem komisiji, ki je pristojna za konvergenco, zahvaljujem se komisiji tudi za vso njeno podporo. V uh, novem programskem obdobju so bila sredstva, ki so namenjena Grčiji, povečana za 8 odstotkov. Uh, trenutno razpravljamo o večletnem finančnem okviru, tukaj gre eh, pravzaprav za prihodnost Evrope. Zato je ta razprava izredno pomembna. Nujnost moramo poskrbeti za integracijo Evropske unije, za enotnost Evropske unije. Če tega ne bomo naredili, potem bomo puščali prostor uh, populistom in evroskeptikom, ki nas bodo še naprej razdeljevali. Zato je treba upoštevati potrebe posamičnih regij. Vse to spada k konvergenci, ki je, ena izmed, ki je eden izmed najpomembnejših ciljev Evropske unije. solidarnost je seveda izredno pomembna. Uh, treba pa je um, priznati tudi to, da imamo sedaj v Evropi več ksenofobije in pa evroskepticizma. Uh, Zato je tako pomembna konvergenca, kajti s tem spodbujamo naše skupne vrednote, za te se moramo vsi skupaj zauzeti. Grčija je, si je v zadnjih osmih letih krize močno prizadevala upoštevati načela solidarnosti, istočasno pa smo se morali spopadati z ukrepitvijo migranskih tokov. Grčija je močno občutila migransko krizo, tako da smo se poleg, da smo se morali poleg gospodarske krize soočiti še z to humanitarno krizo. Zahvaljujem se vam za vso vašo podporo, ta nam bo dobro služila tudi v prihajajočih letih. Uh, hvala, hvala lepa za to zelo zanimivo predstavitev. Kot veste, je to odbor, ki je podpiral izredne ukrepe, ki jih je komisija predlagala za Grčijo. In uh, zato smo se odločili v veri, da bomo na ta način Grčiji pomagali v njenih prizadevanjih zato da se pobere po krizi in da doseže rezultate, o katerih ste vi tu govorili. Imamo stalnega poročevalca za Grčijo, ki je bil tudi poročevalec pri našem zadnjem poročilu. In eh, vsebina tega je zelo zanimiva in eh, je, od tudi izhaja tudi to pozitivno sporočilo o dobrih rezultatih. Obenem pa v tem poročilu ponovno pozivamo grške oblasti, da nadaljujejo z reformnimi procesi. Torej, hvala za to informacijo, hvala tudi za informacijo o prihodnih korakih. Zdaj pa besedo predam najprej koordinatorjem političnih skupin, če želijo besedo. Naš stalni poročevalec za Grčijo, gospod Arimon, bo prvi dobil besedo. Ja, hvala lepa, gospa predsedujoča, spoštovani minister. Moje poročilo smo pripravili z posebnim poudarkom na konkretne ukrepe, na te izredne ukrepe. Ta proces smo spremljali, večkrat smo bili na terenu, pogosto smo se pogovarjali tudi z pomembnimi akteri iz sveta gospodarstva, civilne družbe in tako naprej. In v tem obdobju od leta 2015 smo vedno imeli občutek, da Grčija zadeve res, resno jemlje in da poskuša te izredne ukrepe tudi izredno ambiciozno izvajati. Sodelovanje med eh, Grčjo in komisijo je to tudi treba izpostaviti in mislim, da je bil tudi to do neke mere ključ do uspeha, namreč da se je ta denar dobro upravljal in da smo lahko začeli izvajati prioritetne projekte. In eh, temu verjetno ne bi bilo tako, če bi se ne dogovorili o tem posebnem ukrepu, o tem, da se odpravi obveznost sofinanciranja. Zdaj, konkretno, kar zadeva ta, te projekte, veliko številk smo dobili o tem, koliko projektov je dejansko bilo izvedenih, kar je vsekakor pozitivna novica sama po sebi, ampak nekoliko nam pa manjka odgovor na vprašanje, ali je teh skoraj 150 prioritetnih projektov dejansko pripomoglo k gospodarski rasti, ali je to merljivo, ali imamo indikatorje v to smer. In Tudi grških oblasti smo s tem v zvezi dobili nekoliko premalo informacij, po mojem mnenju, in zato vprašanje, ali nam lahko grška vlada te indikatorje, te objektivne, merljive indikatorje posreduje, kajti na ta način bi prispevali k temu, da še okrepimo regionalno politiko kot eh, nekaj, kar se dojema kot pozitivno. In na to se navezuje naslednje vprašanje, ali je grška vlada poskrbela za to, da je izvedba teh prioritetnih projektov tudi med ljudmi nekaj, kar je prepoznano kot evropski projekt. Z drugimi besedami, ljudje, ki se zdaj vozijo po teh lepih novih avtocestah, ali se zavedajo, da se vozijo po avtocestah, ki so jih v velikanski meri financirala evropska sredstva. Na ta način nam reč morda lahko izrišemo pozitivnejšo sliko evropske regionalne politike, da bodo ljudje vedeli, da brez evropskega denarja teh projektov nikoli sploh ne bi bilo. In na to pač navezujem tudi našo zahtevo, da moramo evropsko regionalno politiko, kohezijsko politiko uporabljati tudi na nek način za reklamo. To je najboljša reklama za nas, če znamo pokazati, da se evropska sredstva konkretno uporabljajo za projekte, ki ljudem prinašajo neposredno korist. Torej, moje vprašanje, ali se ljudje v Grčiji zavedajo tega? Hvala. Hvala lepa. V imenu skupine socialistov, demokratov, gospa Breso ali vi? Gospa Breso. Hvala. Hvala lepa, gospod minister. Ja, za nas je pomembno vedeti, da sredstva kohezijske politike niso sredstva, ki se uporabljajo zgolj v neki normalnem ekonomskem ciklu razvoja, ampak da se ta sredstva uporablja tudi zato, da lahko interveniramo v časih, ko vladajo posebej dramatične razmere. Zahvaljujemo se za te dobre rezultate in vam čestitamo za dobre rezultate. No, ko vas eh, takole poslušam, se mi poraja naslednje vprašanje. Nam lahko pomagate nekako ovrednotiti prihodnje programsko obdobje. Po vašem mnenju, ta povezava med kohezijsko politiko v vseh svojih vidikih, torej sklad za regionalni razvoj, socialni sklad in tako naprej na eni strani in potem eh, evropski semester in eh, priporočila za posamezne države. Ali to lahko funkcionira po vašem mnenju, mnenju ali pa menite, da obstaja nevarnost, da bo prihajalo da, do tega, da bomo imeli različne, različne prioritete, ki izhajajo iz priporočil semestra, iz programa komisije in tako naprej. Kako vi vidite povezavo med vsemi temi različnimi programi? Mhm. Potem pa še konkretno, glede socialnega sklada. Kako vi vidite povezavo med socialnim skladom in kohezijsko politiko? Se vam zdi, da je to nekaj, kar je dobro funkcioniralo, je za vas dobro funkcionirala ta intervencija Evropskega socialnega sklada v koordinaciji z novim stebrom socialnih pravic? Se vam zdi, da to funkcionira ali pa da bi morda vendarle bilo bolje ostati v prejšnji strukturi. Torej, vi, kot nekdo, ki neposredno upravlja ta sredstva, imate vsekako neko pogled v to, kako stvari stoje in zato me zanima vaša ocena in morda tudi vaša priporočila glede poenostavitev ali sprememb pravil. Hvala lepa. Hvala gospa Tomašič? Ne? Gospod van Miltelburg. Ja, hvala, gospa predsedujoča, lepo zdrav, gospod minister in hvala lepa tudi za vsa pojasnila. Čestitke za vsa vaša prizadevanja. Grčija eh, sicer je še stopica za preostalo Evropo mm, po krizi, ampak eh, počasi se začenja pobirati. Če pogledamo pregled, ki je bil objavljen julija 2017, točno pred enim letom, pregled v okviru programa za podporo stabilnosti ESM. Tu beremo, da Grčija eh, zamuja eh, in da je še vedno zadaj, kar zadeva učinkovitost in eh, sisteme upravljanja. Torej, Grčija mora postati bolj atraktivna destinacija za investicije, da so zato potrebne reforme za krepitev gospodarskega okolja. Nekateri primeri, ki so citirani v poročilu, naprimer, pravi, da je potrebno odpravljati eh, nefleksibilnost v določenih eh, panogah, kjer so neupravičene in pre, prehude restrikcije v določenih reguliranih poklicih, da je potrebno posodobiti eh, sistem opredeljevanja rabe tal oziroma namennosti prostora in tako naprej in tako dalje. In zadeve lahko poznam s tremi besedami. Reforme, reforme, reforme. reforme še vedno vas čakajo številne strukturne reforme v vaši državi in seveda vam Evropa tu lahko pomaga, kajti mi imamo program za podporo strukturnim reformam in moje vprašanje je, kako se vi poslužujete služb komisije, še posebej tega programa za strukturno podporo reformam, kakšne načrte imate za prihodna leta, kakšne reforme želite prioritizirati. Še posebej nas zanima, kako se to odraža v vaši celoviti strategiji za rast, ki ste jo predstavili na Evroskupini aprila letos? Ta predlog je bil tudi predmet kritik, ker je bil predstavljen za zaprtimi vrati. Tudi nam je v bistvu zelo težko ugotoviti, kaj sploh je zdaj v tej strategiji. In zanima me, ali ste pripravljeni deliti vaše stališče glede te strategije. Eh, v zvezi s strukturnimi reformami, da imamo morda lahko na ta način nekoliko boljši upogled v prihodnost, kajti še veliko dela nas čaka. Eh, seveda, kot sem dejal že na začetku, lahko vedno računate na našo pomoč, tudi na pomoč tega odbora, eh, da na ta način pomagamo Grči, da ji bo šlo v prihodnje bolje. Hvala, gospod Van Miltenburg, gospod Papadimulis je naslednji. Hvala lepa, gospa predsedujoča. vse tisto, kar je gospod Hariti omenjal, je opis zgodbe o uspehu. In mi, kot Evropski parlament, smo k temu prispevali, seveda skupaj s komisijo in seveda skupaj z grškimi oblastmi. Pred eh, tremi leti, jeseni 2015, po objavi predloga komisije in pod približno 90-odstotni podpori v Evropskem parlamentu, smo se odločili, da sprejmemo uredbo 1839. To dejansko predstavlja uredbo o izrednih ukrepih za Grčijo in vidimo, da je ta uredba obrodila zelo pozitivne sadove za Grčijo, za kohezijsko politiko in dejansko za promocijo te naše ideje, ki pravi, da skupaj lahko naredimo več in gremo dlje. To mislim, da je tisto najbolj jasno, najbolj močno sporočilo evroskeptikom na skrajni desnici, ki menijo, da je treba Evropo razgraditi. In obenem vse skupaj nima nobenega učinka na evropske davkoplačevalce, kajti gre za program, ki je bil proračunsko neutralen. Šlo je samo zato, da smo drugače uporabili evropska sredstva, kot eh, smo jih uporabili doslej. In mislim, da je način, ki smo ga obrali, odličen. Poročilo Arimon namreč eh, jasno kaže, da je temu tako. S 36 glasovi za, dvema proti, praktično s soglasjem smo to poročilo sprejeli v našem odboru za regionalni razvoj tu v Evropskem parlamentu. Torej, gospod Haricij, mislim, da vsekakor lahko razumete Evropski parlament, še posebej ta odbor, kot svojega zaveznika, trajnega zaveznika, ki vam stoji ob strani in eh, ki želi podpirati Grčijo in uh, vsa prizadevanja Grčije, ki jo čakajo na reformni poti, da Grčija nikoli več ne bo potrebovala memorandumov ali nekih izrednih ukrepov, kakršen je bil uredba 1839. No, prav tako bi se rad odzval na to, kar je dejal gospod Van Miltenburg. Pripričan sem, da bo gospod minister o tem uh, konkretneje spregovoril. Namreč pred nekaj leti je katastr gozdov zajemal le nič cela šest odstotkov eh, zemljišč. Splošni katastr praktično ni obstajal. Danes smo končno nekje na 30 odstotkih in nekje tam do leta 2021 naj bi zadeve zaključili. Torej cilj naše eh, vlade, eh, cilj naše države je, da nadaljujemo z reformami, da bomo imeli državo z reformami, močnimi reformami, ki bo bolj prijazna za investitorje, ravno zato, da lahko v polni meri izkoristimo te pozitivne vidike. Zdaj, zaključek eh, programa na podlagi referenduma ne pomeni konec reform. Ne. Eh, ne gre za to, da se vračamo v stari sistem, kjer smo ustvarjali dolgove v klientelistični državi z ogromnim javnim dolgom. Ne. To, kar mi želimo, je, da Grčija z pomočjo ki jo je prejela, lahko to uporabi kot nekakšno odskočno desko za strukturne reforme. Poročilo gospoda Gorije iz OECD eh, pravi, da je Grčija resnično eh, na vrhu lestvice držav, kar zadeva strukturne reforme, ki jih izvaja. Mislim, da je pomembno torej, da izrazimo določen ponos nad dejstvom, da se Grčija vrača na normalen trg in da je v bistveno boljši formi kot eh, pred nekaj leti. Hvala, gospa predsedojoča, gospod minister. Mislim, da smo vsi iskreno veseli, da Grčija nekako prihaja nazaj k sebi, ampak če pogledamo število eh, brezposlenih med mladimi ali število ljudi na robu revščine, seveda ne moremo biti popolnoma zadovoljni s situacijo in mislim, da je to nekaj, kar je absolutno treba povedati in še vedno nas čaka kar dolga pot, kaj ti razmere še posebej za določene skupine ostajajo zelo težavne. No, če se nekoliko odmaknem od stališč kolegov, mislim, da reforme seveda ne, sluši, ne služijo sami e, eh, sebi. Izvajati reforme zaradi reform, reform samih nima smisla. Eh, če se spomnimo programa SRSP, to je ena od prioritet za naslednje obdobje financiranja v okviru kohezijske politike. In eh, glede na to, da se tu ne gremo reform zaradi reform samih, je zato pomembno, kako ste vi v Grčiji prioritizirali te reforme. Če pogledamo v preteklosti vidimo, da se je ta struktura reform uporabljala za marsikaj, tudi za to, da nismo imeli učinkovitejše javne prave. Zgolj odpuščanje v javnem sektorju ne pomeni, da bo potem bolj učinkovit sistem eh, davčne inšpekcije, naprimer. Tako da moje vprašanje je, kako ste vi določali prioritete v programu, ko ste določili te prioritete na grški ravni, da so reforme dejansko bile eh, koristne, da so pripomogle k učinkovitosti in kaj v bistvu je lahko tista izkušnja, ki jo z nami delite v smislu nekega nasveta za morebitne druge države, ki želijo izvajati takšne ukrepe. Mislim, da je, so grške izkušnje zelo dragocene lahko. In zanima me tudi, kako to povezujete z uporabo kohezijskih sredstev, kajti to mislim, da je bistvo vsega, bistvo razumevanja tega, kako Evropska unija lahko podpira strukturne reforme v državah članicah in morda lahko nekoliko eh, konkretneje spregovoriti o tem. Hvala lepa. Naslednja gospa Spiraki. Hvala, gospa predsedujoča, govorila bom grško. Hvala lepa, gospa predsedujoča, gospod minister, hvala lepa za vašo prisotnost danes tu. Torej, nobenega dvoma ni, da je sprememba uredbe 1839, ki nam je omogočila te izredne ukrepe za Grčijo, torej izjeme za obdobje 2007-2013, s čimer smo eh, Grčiji ponudili možnost bistveno višjih eh, ravni financiranja tudi v obdobju 2014-2020. Torej, ta uredba v bistvu predstavlja otipljiv dokaz solidarnosti evropskih partnerjev z Grčijo ta gesta solidarnosti je tisto, kar je omogočilo, da smo dali grškemu gospodarstvu dodatno finančno injekcijo. Glede realnega gospodarstva, po podatkih Evropske komisije, to najdemo na spletni strani Cohesion Data, torej po podatkih komisije za obdobje 2014-2020, Grčija zaenkrat le 17 odstotkov teh sredstev usmerja v realno gospodarstvo. Torej, le 17 odstotkov sredstev, ki jih eh, dobiva iz tega okvira. Tako da me zanima, kako nam vi razlagate to, da kljub zavezam eh, vidimo, da ta sredstva ne najdejo svoje poti v realno gospodarstvo. No, zopet pa po podatkih ta iste spletne strani, ki združuje podatke iz vseh držav članic, eh, vidimo, da Grčija s temi sredstvi ni podprla nobenega srednje velikega ali malega podjetja. In zanima me, ali nam lahko konkretno poveste, koliko MSP-jev je prejelo financiranje v tem programskem obdobju in eh, zakaj to ni zajeto v uradnih podatkih, ki jih objavlja komisija. Potem naslednje vprašanje. Koliko novih del se je financiralo v obdobju 2015-2016 in koliko del oziroma projektov je že bilo začetih v prejšnjem obdobju in se zdaj nadaljujejo. Hvala lepa. Gospod Monskur, mikrofon zagovornika, prosim. Gospod minister, na vašo državo so dolgo časa kazali s prstom. Eh, tudi na različne eh, vlade. Tudi na Evropsko unijo, kajti nekateri so menili, da je Evropska unija tista, ki je odgovorna za katastrofalno situacijo, v kateri se je Grčija znašla. Danes eh, nas veseli, da ste lahko tu pred nami, da poročate o tem, da so se razmere bistveno izboljšale, da se je brezposobnost znižala, da je stopna rasti višja. Torej vsi kazalniki so pozitivni. Tako da čestitke za to. Imam pa dve vprašanje za vas. In sicer, ali se Grki zavedajo, da je Evropska unija odigrala odločilno vlogo pri oživitvi gospodarstva v vaši državi? Ali tudi vi, torej politična elita, regionalni oblastniki, ali se vam zdi, da počnete to, kar je potrebno storiti za imidž Evropske unije v očeh ljudi. To se mi zdi pomembno, sploh zdaj v obdobju, ko se Evropa sooča z zelo delikatnimi krizami. Zdaj mislim, da je trenutek, da pokažemo pozitivno plat Evropske unije in da kljub vsem težavam, s katerimi se ta Evropa sooča, ostaja ključen akter za razvoj naših držav in regij. Hvala. Hvala lepa. Še kakšno vprašanje? Ne? Dobro, potem pa hvala lepa. To torej so bila vprašanja, to so bili komentari članov odbora za regionalne zadeve in političnih skupin. Gospod minister, izvolite, beseda je vaša, če boste lahko uh, odgovorili na vsa ta številna vprašanja. Okay. Včeri, um, Hvala lepa. No, ker imam eh, to možnost, bom, bom govoril kar lepo grško. Številna vprašanja ste mi zastavili, hvala lepa za to in uh, mislim, da to kaže velik interes Evropskega parlamenta, velik interes eh, tudi vašega odbora za regionalne eh, zadeve oziroma regionalno politiko. Eh, tako da hvala za vse to. Poskušal bom odgovoriti na, na čim več vprašanj, ki ste mi jih zastavili. Torej. V prvi vrsti naj povem, da drži to, kar pravite, sodelovanje med komisijo in eh, Grčijo v tem našem konkretnem primeru, ampak to mislim, da velja za čisto vse države v EU, to sodelovanje je ključnega pomena. Pa naj gre za eh, teoretično ali praktično sodelovanje, dejstvo je, da brez tega sodelovanja s komisijo ni možno uspešno izvajati programov. Zato bi se ob te priložnosti resnično rad zahvalil eh, tudi Evropskemu parlamentu in se poklonil Evropskemu parlamentu za pomoč za podporo, eh, pa tudi generalni direkciji za regionalne eh, zadeve, ki se je izkazala za resnično prijateljico Grčije v teh zadnjih letih. No, menim, da je zelo pomembno to, kar ste vi dejali. Namreč, kateri so tisti merljivi rezultati vseh teh naših prizadevanj. V V zadnjih mesecih smo eh, naročili posebno ekspertizo. Do septembra nam bodo strokovnjaki pripravili jasen pregled konkretnih, merljivih, otepljivih rezultatov vseh teh naših ukrepov in seveda bomo to poročilo posredovali tudi vašemu odboru. Ker zadeva naslednje programsko obdobje, dejstvo je, da je to kritično vprašanje, ki zadeva vse nas, ne samo Grčijo, In sicer, kaj bomo počeli po letu 2020? Vsi se zavedamo razprav, vsi eh, vemo, kakšne razprave potekajo okrog kohezijske politike v zvezi z večletnim finančnim okvirom za naslednje obdobje. Vemo, da so te razprave izredno živahne, tega se zavedamo. In to, kar sem eh, prej povedala, povedal, pardon, je, da so rezultati, ki smo jih mi dosegli s kohezijsko politiko, najboljši dokaz za to, da moramo samo še ukrepiti kohezijsko politiko v prihodnem obdobju. Vemo, da je kar veliko sil, ki gredo v nasprotno smer, sploh tu v Bruslju, ampak mislim, da moramo izkoristiti ta primer za to, da poudarimo pomen kohezijske politike. Kar pa zadeva Evropski socialni sklad. leta 2015 smo sprejeli politično odločitev. Odločili smo se, da bomo seveda v okviru tega, kar uredba dovoljuje, ukrepe preusmerili v smer ukrepov, ki krepijo socialno državo, kajti ena od ključnih posledic krize je bila ravno uničenje nekaterih eh, ključnih socialnih struktur reforme na področju vzgoja, izobraževanja, eh, zdravstva. Eh, vse to so bile temeljne zadeve in uporaba evropskih sredstev na tem področju je bila ključna. Vračam se k temu, o čemer smo že govorili skupaj z službami komisije. Namreč odlično sodelovanje s komisijo v okviru izvajanja teh programov je bila ključnega pomena. No, če me sprašujete za priporočila, bi dejal poenostavitve. Poenostavitev je tisto, kar je ključnega pomena, to je tisto, kar želi eh, veliko število držav članic, tudi na najvišji ravni se to izraža in eh, novo programsko obdobje 21-27 že kaže na to, da komisija predvideva celo vrsto poenostavitev, kar je dobro. Zdaj, kar zadeva reforme. Več v občinstvu vas je izpostavilo to vprašanje. Kot prvo moram povedati, da se lahko samo strinjam z vami, da se reforme ne delajo zaradi reform samih. Reforme se izvajajo zato, da dosežemo nek rezultat za družbo, za državo. In s tem v zvezi, če s njim z vami deliti moje mnenje, menim, da je ena od eh, strukturnih napak, ki so se dogodile v prvem programu prilagoditve, ta, da smo podcenjevali pomen tovrstnih reform sprejelo se je več odločitev glede finančnih ukrepov, zelo surovih finančnih ukrepov, kar je krizo v bistvu samo še poglobilo. In eh, zdaj, v zadnjih letih, se predvsem osredotočamo na reforme, ki bodo pomagale gospodarstvu. V okviru našega programa imamo predvidenih več kot 350 reform na področju okolja, na uh, področju tistih panok, ki so bile desetletja v ozadju v Grčiji. Omenili ste vprašanje katastra, omenili ste vprašanje pravosodja, omenili ste potem tudi digitalizacijo javne uprave, vse te zadeve so bile nujne, vse te zadeve smo začeli zdaj izvajati, ampak to, kar je zdaj pomembno, je, da zagotovimo kontinuiteto teh reform, da se reforme nadaljujejo. Če bomo s programom prilagoditve zaključili avgusta, to ne pomeni, da bomo s tem tudi zaključili reforme, ki smo jih sprožili v zadnjih letih. Ne. Ideja je, da nadaljujemo z delom, eh, da nadaljujemo z delom pod okriljem krovne zakonodaje, ki je bila sprejeta. In dovolite mi, da izrazim nestrinjanje eh, z vami. Reakcija evroskupine je bila zelo pozitivna. Poanta pa je zdaj, da se zagotovi kontinuiteta teh reformnih programov ob izvajanju seveda reform, ki bodo lahko konkretno pomagale našemu gospodarstvu. Če vam dam primer mojega področja, ki ga najbolje poznam. 18 mesecev zdaj si prisadevamo za izvajanje ukrepov za podporo MSP-jev in eh, s tem smo uspeli pomagati 32 tisoč MSP-jem, ki so zdaj že začele koristiti storitve, ki smo jih na novo vzpostavili, tudi ustanovitev MSP je možna v enem samem dnevu. Skratka, vsekakor upoštevamo vso pomoč in vse nasvete, ki jih prejmemo strani komisije. Seveda imamo zelo dobro vzpostavljeno sodelovanje s komisijo, pa seveda tudi z drugimi inštancami, med drugim OECD, ki nam eh, zelo pomaga tudi pri izboljševanju gospodarske klime in eh, poslovnega okolja na splošno. Kar zadeva strategijo, končno imamo prvi krat eh, strategijo rasti, ki opredeljuje ne samo prioritete, kajti seveda ja, treba je opredeliti prioritete, kar zadeva prihodnje aktivnosti, ampak moramo vedeti, da gre tu tudi za jasne zaveze. Imamo akcijski načrt, imamo jasen seznam ukrepov, programov, reform po posameznih ministrstvih in eh, ministrstva imajo tudi zelo jasne ciljne datume, ki jih morajo spoštovati. Vse to je posteljica vsega tega, kar smo uspeli doseči v zadnjih letih. Naj podarim še nekaj. Pomembno je, da smo si na jasnem glede teh vprašanj na politični ravni. Omenili ste brezposlenost, če posebej brezposlenost med mladimi. Res je, kljub vsem izboljšavam v zadnjih mesecih, so stopnje brezposlenosti še vedno previsoke. Jasno je, da nima smisla zdaj sedeti na lovorikah, če že smo dosegli določene rezultate in to je to. Ne. Za nami so veliki problemi, ki smo jih uspeli rešiti, ampak zdaj so pa pred nami tudi veliki izzivi. In eh, nikakor ne podcenjujemo potrebe po nadaljevanju reform, s katerimi smo začeli. V prihodnem obdobju namreč bo treba s temi reformami nadaljevati. Kar zadeva vprašanje gospe Spiraki. Najprej, kar zadeva porabo številke kažejo, govorim celovito gledano, kar zadeva izvajanje programa, številke kažejo, da Grčija ostaja na prvem mestu v Evropi, kar zadeva absorpcijo sredstev iz strateškega okvira. Seveda so številke nasplošno za Evropo nižje, kot bi si želeli, ampak za Grčijo so te številke kar visoke in vse to kaže, da vendarle imamo manevrski prostor za še nadaljne izboljšave regulatornega okvira, da na ta način omogočimo više stopne absorpcije. In to so zadeve, ki jih moramo obravnavati na evropski ravni. To so vprašanja, ki se jih moramo zastaviti na evropski ravni. In seveda vse to v okviru želje pa poenostavitvi, kajti to je ključno vprašanje. Vprašanje je, globalno za Evropo kot tako, kajti tu sicer dosegamo dobre rezultate, imamo pa številna vprašanja še, ki ostaje odprta, kar zadeva učinkovito rabo sredstev. Potem, kar zadeva podjetja in uh, ustanovitev podjetij. Mislim, da smo tu zelo sistematični pri svojem pristopu, pri zadevanja, ki jih uh, vršimo izven strateškega referenčnega okvira na nacionalni ravni, torej izven koncept, konteksta eh, podpore, ki ga dobivamo od Evrope, torej skupaj z različnimi bankami smo zdaj že vzpostavili sporazume, ki nam omogočajo, da v grško gospodarstvo vnašamo nove zneske, nove sredstva, ki jih eh, prej ni bilo. 2017 je bilo leto, ko je v Grčijo steklo rekordno veliko finančnih sredstev. In to predstavlja veliko likvidnosti za grško gospodarstvo. S tem podpiramo tudi MSP. In prav gotovo veste, sami tudi zelo dobro, da je Grčija včasih zelo birokratska, včasih pravijo, da smo najbolj birokratski, kar zadeva ta vidik. Posledica je seveda, da se denar ne koristi vedno na optimalen način. In kar zadeva črpanje sredstev, v okviru uredb. Tukaj smo bili deležni veliko pomoči. Prosili ste me za številke, številke vam bomo seveda posredovali. Izvedeli boste, koliko denarja so dobili MSP in koliko denarja smo uporabili za nove načrte. poleg tega želim govoriti tudi o tem, kako je pomoč prispevala nam in v kolikšni meri se državljani zavedajo evropske pomoči. Mi zelo trdo in intenzivno delamo na tem, da sprožamo programe komuniciranja zato da tudi grški državljani vedo, da je Evropska unija pomemben element pri izvajanju programov in pri oživitvi gospodarstva. Seveda, ponudili ste nam pomoč in podporo, ampak zelo pomembno je, da sodelujemo z evropskimi institucijami, zato da lahko pokažemo, da je to politika, ki Evropi in Grči zagotavlja najboljše možne rezultate. Gre za finančno podporo, ki pomaga državam v težavah. In ta sredstva skrbijo za to, da se zmanjšujejo velike razlike med državami in posameznimi regijami. Vi kot poslanci v odboru regiji se tega zavedate. Po drugi strani pa ne smemo ostati pri lepih besedah, ampak moramo tudi z dejanji poskrbeti, da bo prišlo do konvergence v prihodnih letih. Kajti V preteklosti smo slišali veliko negativnega, ampak to je politično področje, ki je med najbolj uspešnimi. Hvala. You, Hvala lepa, gospod minister. Prav gotovo ste razumeli, da smo sprejeli izredne razmere za Grčijo in izredne ukrepe, spremljali smo izvajanje teh ukrepov zdaj pa smo imeli izmenjavo mnen z vami in tudi to je neke vrste izredno dejanje v sosledju sej odbora. Hvala še enkrat, to je bilo zelo koristno, to nam bo pomagalo pri razpravah septembra, ko bomo govorili o tem poročilu tudi na plenarnem zasedanju. Hvala za izmenjavo mnen in upamo, da. Nas no, v prihodnosti čakajo dobre novice. Hvala. With... Hvala lepa. Okay, we continue now with our um, next. Prav, nadaljujemo z naslednjo točko na dnevnem redu. Gre za obravnavo osnutka poročila. Poročilo pa ima zelo dolg naslov. Gre za spremembo uredb o skupnih določbah v zvezi z podporo za strukturne reforme v državah članicah. To je zdaj kratek povzetek dolgega naslova. Z nami sta soporočevalca, gospod Van Nistelrooy in gospa Krel. Izmenjavo mnen smo imeli. Imeli smo tudi javno predstavitev na to temo in danes govorimo o osnutku poročila. Najprej dobita besedo soporočevalca. Kdo bo začel? Gospod Van Nistelrooy, izvolite. Hvala, da prav imate. To je dolga zgodba. Dolg naslov ima to poročilo, ampak poročilo je kratko. Takšna je situacija. Poročilo je zelo kratko. Nobenih presenečen ni, kajti trikrat smo o tem že govorili, tudi z komisarko, In zadnjič smo govorili o tem, kako bomo ukrepali, če komisija ne bo naredila koraka naprej. Če komisija ne bo naredila koraka naprej, smo obljubili mi, da bomo naredili korak naprej mi. S tem se strinja tudi soporočevalka, poročilo pa naj bi bilo jasno in kratko. To je predlog, ne bom se ponavljal. V bistvu mislimo, da ta predlog, da bi koristili rezervo za uspešnost, ni v skladu z našimi nameni, niti to ni v skladu z pravnimi besedili. Prav tako s tem komisija ni odgovorila na naše vprašanja, ki smo jih zastavili v zvezi z večjo prožnostjo rezerve za uspešnost. Šlo naj bi za to, da bi nagradili določene projekte leta 2019 in kasneje, torej projekte, ki so uspešni. Komisija ni popuščala, ni želela sprejeti nobenih eh, izboljšav in mi imamo samo en cilj, tega se držimo. Zdaj smo pa dobili še predlog v zvezi z večletnim finančnim okvirom, ki gre popolnoma v drugo smer. Tam se omenjajo strukturne reforme. Mi smo naredili kar nekaj velikih korakov naprej pri oblikovanju sklada. Smo poroč pripravili poročilo, potem smo imeli poročilo Tomašič, da smo se skupaj nekoliko razširili. Zdaj pa govorimo o tretjem koraku, ampak to je bil korak predaleč. Zato imamo zdaj pred vami predlog, da to zavrnemo, zato ker zadeva pač ni bila izboljšana. Morda bi lahko tudi kolegica kaj povedala o tem. Hvala. Nič kaj nimam za dodati, preprosto zavračamo predlog in upamo, da nas bo odbor pri tem podprl. Samo še en komentar ena država članica je imela interes za to, da bi izvajali pilotni projekt. Komisija bi morala razmisliti o tem, ali je mogoče izvajati ta pilotni projekt brez dodatnih sprememb. Oba soproševalca menita, da je to smiselno, ampak ne moremo pa sprejeti tega predloga komisije v zvezi z eh, uredbo v celoti, zato zadevo zavračamo in upajmo, da bo komisija našla bolj pameten način, da pomaga portugalski. Hvala. Okay. Hvala lepa, poročevalci v Senci, EKR, gospod Tomašič. Hvala, gospa predsednica. Odbor regi je imel kar nekaj posvetovanj v zvezi s tem predlogom, vključno z izmenjavo mnen z gospodom Dombrovskisom, z službami komisije, z predsedstvom in z računskim sodiščem. In Splošno sprejeto mnenje je, da predlog ne uživa veliko podpore, le malo deležnikov podpira to morebitno razdelitev rezerve za uspešnost na različne sklade. Strinjam se, da je treba rezerve za uspešnost v splošnem porabiti za kohezijske projekte in tega ne smemo preusmeriti v strukturne reforme. Ampak nisem tako skeptična kot nekatere kolegice in kolegi v zvezi s tem predlogom. Strinjam se, da bi računsko sodišče moralo zagotoviti več vprašanj oziroma več odgovorov v zvezi z vprašanji, ki smo jim jih posredovali in ta predlog bi morali bolj podrobno analizirati in o njem še govoriti, ampak za nekatere države članice to pomeni, da bi program lahko pomagal pri izvedbi dolgo pričakovanih strukturnih reform. Hvala. Gospod Van Milterburg, hvala lepa. Hvala. Vesel sem, da je EKR previdno pozitiven. Mi smo prisluhnili kolegom iz EPP in socialistov. Delno se strinjamo z njimi, delno jih razumemo, zato da se zadeva zavrne, ampak eh, seveda določene zadeve morda res niso jasne v predlogu. Veliko vprašanj smo že zastavili na javni predstavitvi, odgovore potrebujemo in kar nekaj zakonodajnih predlogov imamo pred seboj, naprimer program za podporo reformam. Vendar še vedno menimo, da ne bi bilo dobro, če bi kar zavrnili podani predlog. Preprosto zato, ker obstajajo države članice, ki bi prostovoljno želele rezervo za uspešnost izkoristiti zato, da izvedejo strukturne reforme. Zakaj bi jih morali pri tem ovirati, še posebej, če se pri tem posvetujejo z različnimi deležniki, lokalnimi oblastmi in če se vsi strinjajo, da bi to lahko storili. To vsem nam omogoča, da imamo v orodjarni orodje, ki omogoča hitro ukrepanje. Ni nam treba čakati na naslednji večletni finančni okvir, ampak lahko kar takoj ukrepamo, če je to mogoče. Še nekaj. Razloge za izvajanje strukturnih reform so jasni. Komisija je že podala nekaj poročil v zvezi s tem, kako pomembne so te reforme. Večletni finančni okvir je povezan z evropskim semestrom. Zato mislim, da bi morali izkoristiti to priložnost kohezijsko politiko bi morali posodobiti, začeti bi morali s tem eksperimentom, prav tako pa bi lahko izboljšali svoje stališče, da bi bili bolje obveščeni, ko bomo začeli govoriti o programu za podporo reformam. Če sklenem, skupina Alde si ne želi, da bi zadeve ostale takšne, kot so zdaj. Želimo si sprememb, zato bomo vložili konstruktivne predloge sprememb. Upam, da bodo vse politične skupine to podprle, vsaj da bi začeli govoriti o tem predlogu z svetom v okviru trialoga. Pozivam oba soporočevalca, da razmislite o svojih stališčih, spustimo se v trialog, potem pa bomo videli, kako bodo zadeve stekle, zato ker si želimo dobiti prave odgovore na vprašanje, ki jih imamo, kakor je izpostavila skupina EKR. Hvala lepa, gospod Omarži. Hvala lepa. Mi ostajamo pri svojem stališču. Komisar Dombrovskis je bil tukaj v odboru in mi smo se takrat izrazili proti tem težavam in Zdaj se soočamo z dvojnimi težavami v zvezi z to rezervo za uspešnost. Mi smo torej proti obema elementoma. Smo za to, da se predlog zavrne. Hvala. Hvala lepa, še kak komentar? Ne, v redu, potem pa dobi besedo Evropska komisija. Gospod Giland, izvolite. Hvala lepa, gospa predsednica. Najprej nekaj besed. Kakor smo že slišali, smo o tem že večkrat govorili. Povedati moram, da je komisija razočarana nad osnutkom poročila. Vem, da je gospod Van Miltenburg podal nekaj dobrih argumentov v svojem prispevku, In večkrat smo že povedali naslednje, še posebej kar zadeva predloge za obdobje po letu 2020. Za prihodnost kohezijske politike je ključnega pomena, da bo bolj prilagodljiva in bolj prožna, da se bo bolj sposobna odzivati na spremembe in da je tako tudi videti. In to je eden od primerov, kjer je komisija vložila predlog spremembe v zvezi z direktivo o skupnih določbah 1420, tam uvajamo možnost za države članice, da izkoristijo to možnost. Vse skupaj je popolnoma prostovoljno, sklepati je treba partnerstva, kaj ti. Sredstva je mogoče sprostiti samo z modifikacijo programov. To pomeni, da države članice ne morejo same sprejeti te odločitve, zato je treba sklepati partnerstva v okviru programov. Prav tako je zelo pomembno, da teh predlogov ne obravnavamo kot eh, preusmerjanje sredstev. To frazo smo večkrat slišali. Ne gre za to, da bi preusmerjali financiranje iz enega kraja na drugi kraj. Strukturne reforme morajo biti sestavni del upravljanja unije in kohezijska politika je še en del tega gospodarskega upravljanja. Če imamo reforme, ki zagotavljajo močnejše okolje za naložbe, potem je to samo zelo dobro. Portugalska se zanima za to, kakor smo že slišali. Portugalska želi izkoristiti to priložnost in z naše strani se zdi, da je škoda, da bi zavrnili tak predlog glede prostovoljne uporabe tega elementa in škoda bi bilo, če bi državi članici preprečili, da to stori. Tudi kar zadeva obdobje po 2020 in orodje za izvajanje reform, tukaj ostajajo možnosti, da bi zadeve izvajali v pilotni fazi. To bi bil prvi korak. Če bi sprejeli predloge, kot je predlog portugalske, potem bi lahko bolj varno videli, kakšni so predlogi komisije za obdobje po letu 2020. Na koncu lahko še enkrat uh, samo povem, da sem razočaran nad osnutkom poročila, to velja tudi za komisijo in upam, da bo odbor natančno prisluhnil modrim besedam gospoda Van Miltenburga. Hvala lepa, razprava je zaključena. Rok za vložitev predlogov sprememb v zvezi s tem poročilom je 13. juli, torej do konca tega tedna ob 12. To je rok za vložitev predlogov sprememb. To pomeni, da bomo o poročilu lahko glasovali oktobra. Gospod Van Miltenburg, hvala lepa, čaka nas poletni odmor in imam naslednji predlog. Če se soporočevalce strinjata in če sekretarjat meni, da je to mogoče, bi po mojem mnenju bilo dobro, če bi si dali še en teden za predloge sprememb. Moje vprašanje je torej, ali je mogoče podaljšati rok za vložitev predlogov sprememb do 20. julija. Prav 20. juli, najlepša hvala. Rok je torej 20. juli. Ob 12. All right. We, we... Nadaljujemo. In sicer z naslednjo točko dnevnega reda. Naslednja točka je mnenje v zvezi s splošnim proračunom Evropske unije za proračunsko leto dvajset devetnajst, vsi oddelki. Pristojni odbor je odbor za proračun. Danes pa bomo obravnavali osnutek mnenja. Mnenje je pripravil naš poročevalec, gospod Von. Gospod Von, izvolite. Hvala lepa. Upam, da so kolegice in kolegi prebrali predloge, ki sem jih podal v mnenju. Na začetku želim izpostaviti očitno točko, namreč kohezijska politika je še vedno glavna naložbena politika EU. V prvem odstavku je zanimiva številka, namreč en evro uložen v kohezijsko politiko ima dokazano donosnost v višini 174 odstotkov. To pomeni, da bi lahko z naložbami dosegli zelo veliko. V drugem odstavku opozarjam na nekaj drugega. Namreč kohezijska politika je eden od najpomembnejših instrumentov za spopadanje z glavnimi prednostnimi nalogami. Pogosto se ne zavedamo, da bi težko dosegli glavne prednostne naloge, če ne bi bilo kohezijske politike. V tretjem odstavku ugotavljam, da je prišlo do zamud pri izvajanju določenih programov. To je posledica zamud v prejšnjem večletnem finančnem okviru, prav tako partnerski sporazumi niso bili sklenjeni pravočasno in tudi partnerske, partnerske dogovore z državami članicami smo sprejeli prepozno in tako naprej. Ampak v zadnjih mesecih in zadnjih letih so se zadeve izboljšale in mislim, da smo zdaj že dosegli optimalno hitrost, kar zadeva izplačila in stopnje izbir projektov. V poročilu navajam tudi to, da predlog proračuna za leto 2019 predlaga povečanje ravni odobritev plačil za 1,1 odstotek, ampak 3,6 odstotno oziroma 8,9 odstotno zmanjšanje za kohezijski sklad in evropsko teritorijalno sodelovanje. Zato mislim, da bi morali izraziti zaskrbljenost v zvezi z temi mm, predlogi. Mislim, da se spet pojavlja tveganje, da se bo pojavila situacija iz preteklosti, ko je prišlo do zamud pri izplačilih. Nedavno sem bil na srečanju z poročevalcem za proračun in s kolegi, ki pripravljajo mnenja iz različnih odborov in nekateri so izpostavili, da vsi zahtevajo več denarja, ampak eh, jaz želim povedati, da smo mi drugačni. Mi potrebujemo dodatna sredstva. Zakaj? zato ker so bili odobreni projekti, projekti se izvajajo in to je treba plačati. To pomeni, da je treba uložiti denar za to, da se bodo plačevali računi. Ne gre za to, da zahtevamo več denarja, pač zato, ker želimo več denarja. Ne, mi želimo denar zato, da bomo plačali račune. V poročilu je še nekaj drugih točk. Kolegice in kolegi bodo vse lahko prebrali in na koncu govorim o programu za mir za Severno Irsko, verjetno kolegice in kolegi to vedo, ampak pripravljamo, eh, pripravljamo poročilo na lasno pobudo v zvezi z Severno Irsko in povedati želim, da so finančna sredstva zelo pomembna za Severno Irsko, poskrbeti moramo, da bo zdaj dovolj denarnih sredstev na voljo, za mm, te programe in to se mora nadaljevati tudi po letu 2020. To so moje komentarji, veselim se že komentarje drugih kolegic in kolegov in seveda predlogov sprememb. Najlepša hvala. Zdaj pa poročevalci v senci. Želi kdo spregovoriti v imenu gospoda Dojča? Lahko jaz povem kaj za ELS? Hvala leto 2019 naj bi bilo leto rezerve za uspešnost. Razmišljamo o tej razpravi, ki smo jo imeli. Torej, leto 2019 naj bi bilo leto, ko se bo začela črpati rezerva za uspešnost v višini 21 milijard. Morda bi lahko komisijo prosili, da zadeve nekoliko pospeši. Ok, mister Tomašič. Gospod Tomašič, izvolite. Hvala podpiram mnenje, zato ker izpostavlja pomen kohezijske politike. Kohezijska politika je glavna naložbena politika Evropske unije, s tem se zmanjšujejo razlike na socialni in teritorijalni ravni, spodbujamo pametno, vzdržno in vključujočo gospodarsko rast, prav tako spodbujamo inovacije v mestnih in podeželskih območjih, prav tako lokalnim in regionalnim oblastem pomaga pri prehodu na nizkooglično gospodarstvo vsak evro ima donosnost v višini 174 odstotkov. Manj naložbe bi pomenilo manj rasti in delovnih mest. Mislim, da bi bilo prav, da kohezijska politika ostane glavna naložbena politika EU. Kohezijska politika je tudi eden glavnih instrumentov za spopadanje s prednostnimi nalogami Evropske komisije, Oblikovati moramo močnejše in bolj odporno gospodarstvo, zagotoviti moramo varnost v Evropski uniji in tudi zunaj, zagotoviti pa moramo ustrezno izvajanje evropskega proračuna. Hvala. Hvala lepa. Gospa Katajnen, izvolite. Hvala, gospa predsednica. Najprej se želim zahvaliti gospodu Vonu za odlično opravljeno delo v zvezi s tem mnenjem. Dobro izpostavljate pomen kohezijske politike, to je najpomembnejša naložbena politika v EU in veliko ima pozitivnih učinkov na terenu. Prav tako dobro opisujete trenutne razmere na terenu, izvajanje teče v skladu s pričakovanji, zdaj pa potrebujemo ustrezen sistem in izvajanje plačil. Odobritve za plačila temelijo na realnih in realističnih potrebah držav članic. Obstajajo pa primeri, ko so nekatere države članice nekoliko preveč optimistične pri svojih ocenah. Zato me ne skrbijo ocene komisije. Morda bi lahko kaj rekli v zvezi z prepoznavnostjo proračuna. Večati moramo zavedanje o naložbah in o ciljih ter o dobrih rezultatih, ki so bili doseženi. Mislim, da potrebujemo prepoznaven in učinkovit proračun in to pomeni, da moramo spoštovati realistične potrebe regije in držav članic. Po mojem mnenju bi to morali izpostaviti v besedilu. Hvala. Thank you very much, Mr. Omar. Hvala, gospod Tomarži. Merci. Euh, je veux euh, souligner également la qualité du. Hvala. Euh, tudi jaz bi rad podaril kvaliteto poročila kolega Vona strinjam se z vsem, kar je bilo izpostavljeno. Rad pa bi tu poudaril, da kar se nas tiče, menimo, da je brez dvoma potrebno še bolj jasno poudariti naše nasprotovanje, vsaj kar se nas tiče, strukturnim reformam, eh, kot so omenjene tu. In Lambert, eh, mislim, da upravičeno pravi, da je v eh, prihodnem letu najbolj pomembni, pomemben, tako imenovani performance rezerv. Kar zadeva vprašanje Severne Irske, kar zadeva ohranitev programa PIS, to je zelo pomembno za nas in za našo skupino. In eh, menim tudi, da je zelo dobro in prav, da spomnimo, da Evropska unija z novimi politikami, ki jih uvaja, šibi kohezijsko politiko, predvsem v mislih obramno politiko in če pogledamo prihajajoči večletni finančni okvir, eh, je treba povedati, da je boj proti imigracijskim tokovom, eh, terorizmu in tako naprej vse ne tisto, kar šibi element kohezijske politike. Mm. Hvala lepa, drugih poročevalcev v senci ne vidim. Še kdo želi besedo? Ne. Komisija? Izvolite. Hvala, gospa predsednica. Pozdravljam to poročilo v nasprotju z mojimi komentarji pri prejšnjem poročilu. Samo nekaj kratkih komentarjev želim dodati. V četrtem odstavku so izraženi določeni pomisleki, to upoštevamo, ampak mi menimo, da so zagotovljena sredstva zadostna za plačevanje računov za projekte, ki se trenutno izvajajo. Hvala tudi za komentarje v petem odstavku v zvezi z imenovanjem nacionalnih organov. Komisija sodeluje z državami članicami, ki še vedno niso zaključile postopka imenovanja. In mislim, da nam podpora parlamenta pomaga za to, da povečamo pritisk na te države članice, kajti strinjamo se, da ni dobro, da imamo še vedno neimenovane nacionalne organe sredi leta 2018. To ni sprejemljivo. In to na določene vidike kohezijske politike meče slabo luč. Na koncu pa še želim izraziti podporo za mnenje poročevalcev v zvezi s sedmim odstavkom in program Peace. Komisija bo še naprej v celoti podpirala mirovni proces z nadaljnim financiranjem programa PIS in z njim povezanih programov. Hvala, gospod Von. Izvolite. Mikrofon, prosim. Hvala. Vse sem pritisnil na gumb, ampak nekoliko šibek sem danes, očitno. Dobro. Pozdravljam komentarje komisije. Kar zadeva komentarje gospoda Van Nistelrooja in gospoda Omaržija, oba sta omenjala šesti odstavek, ki govori o SRSP, program za podporo strukturnim reformam. Nekaj predlogov sprememb bi lahko vložili v zvezi s tem, sam uh, sem seveda pripravljen na to. Gospod Omarži je govoril o novih skladih in o vplivu na kohezijsko politiko, ko se pripravljajo novi programi, ima to seveda vpliv na kohezijsko politiko in prepričan sem, da bo gospod Omarži vložil predlog spremembe tudi v zvezi s tem in še. Zadnje, kar sem želel pokomentirati, je gospa Katajnen in njen komentar v zvezi z prepoznavnostjo skladov EU. O tem večkrat govorimo in ko smo s delegacijami na misijah v Evropski uniji, vedno izpostavljamo, da je treba poskrbeti, da bodo ljudje vedeli, da Evropska unija zagotavlja sredstva za te pomembne projekte. Vem, da to ni v poročilu, ampak to je nekaj, kar prav gotovo podpiram in to podpira tudi odbor. Uh, to... Hvala lepa. Predlog roka za uložitev predlogov sprememb je 17. juli ob 12. Mislim, da se poročovalci v senci s tem strinjajo in tudi vsi ostali prav, torej, torek 17. juli. Glasovali pa bomo 3. septembra. Hvala lepa za razpravo. Razprave o tej točki je konec. Zdaj pa gospod Omarži povedal nam bo več o obisku delegacije v Washingtonu in v Bostonu. Izvolite. Madame la présidente, merci notre. Hvala lepa, gospod predsedujoče. Naš odbor za regionalni razvoj je obiskal Washington in Boston od 7. do 11. maja letos. Sam sem eh, vodil delegacijo in eh, namen obiska je bil razvoj strategij pametne specializacije eh, in vključevanje regionalne politike v politiko razvoja MSP-ja v ZDA. Kot prvo naj povem, da v ZDA nismo našli ekvivalenta kohezijske politike, kot jo poznamo mi in kot jo razvijemo mi tu v Evropski uniji. Toliko, da, da bo kar tako jasno. Zdaj, v Washingtonu smo se sestali s predstavniki ameriškega kongresa, s katerimi smo imeli pogovor o zvezdni pomoči in o finan zvezdnem financiranju raziskav in razvoja in pa tudi o davčnih reformah. Sestali smo se tudi z dvema administrativnima eh, organizacijama, EDA, eh, Economic Development Administration in pa SBA, vladno, ameriško vladno agencijo, ki skrbi za mala podjetja in z njimi smo se pogovarjali o financiranju inovacij, o regionalnih eh, inovacijskih strategijah in pomoči malim podjetjem. Obiskali smo tudi Boston v Massachusettsu, to je ena od držav, ki je v samem vrhu visoke tehnologije, še bolj kot Silicijeva dolina. Eh, obiskali smo tudi MIT in Harvard, ki, kot veste, sta med najboljšimi univerzami na svetu. Na MIT-ju smo se pogovarjali o ključnih izzivih, s katerimi se soočajo mesta v prihodnosti, predvsem demografske spremembe, podnebne spremembe in pa seveda tudi posteljice, ki jih ima lahko velepodatki in zbiranje velepodatkov, ter njihova analiza na urbanizem in pa m, mm, tudi govorili smo o pomorskih poteh, o umetni inteligenci in o vseh vprašanjih, ki jih sproža to, ampak ne bi šel v podrobnosti. Na Harvardu smo se srečali s predstavniki Centra za evropske študije, pogovarjali smo se o Evropi, o okvirnem programu Obzore 2020 prav tako smo se seznanili z več projekti, kot je projekt House Zero. Gre za obnovljeno stavbo s pozitivno energetsko bilanco. Skratka, šlo je za zelo bogat, ploden program, predvsem smo se ukvarjali z raziskavami in razvojem, ampak eh, nismo pa se mogli dotakniti vprašanj vezanih na neenakosti, eh, tako med posameznimi geografskimi enotami in eh, tudi socialnih razlik. Vprašanje, ki smo jih zastavili našim sogovornikom, so ostale nekako neodgovorjena na to temo. Po drugi strani pa, kar zadeva učinke politik na področju raziskav in eh, inovacij, to pa je vse bilo izredno poučno in kar nekaj enakih modelov, kot jih uporabljajo tam, uporabljamo tudi mi v Evropi, tako da mislim, da je bil ta obisk izredno eh, koristen, radi se zahvalil vsem našim strokovnim sodelovcem, ki so prispevali k uspehu tega obiska in podaril bi tudi enotnost in kohezivnost naše celotne parlamentarne ekipe. Hvala. Thank you very much. It was the last... Hvala. Gospod Van Nistelrooy želi nekaj dodati, izvolite. Eh, hvala za to poročilo. Eh, izkušnja je bila zelo dobra. Torej, mi smo se tam najprej sestali z evropskim veleposlanikom in prvo vprašanje, ki smo ga zastavili, je bilo, ali lahko nekaj več poveste o kohezijski politiki v ZDA. In odgovor je bil, tam ni kohezijske politike. Rekel je, da imajo tam popolnoma drugačen pristop. Um, oni delujejo z davki, z uh, razvojnimi območji, z fiskalnimi ukrepi. Oni ne vlagajo denarja v regije in države. Denar tam priteče s pomočjo razvojnih politik. Oni izberejo mesta, če gre za prenatrpana mesta, kot je recimo Boston, potem sprejmejo ukrepe v zvezi s tem. Potem sodelujo tudi z univerzami, ampak ne gre za sredstva, gre za to, da ustvarjajo določene pogoje v gospodarstvu. Mi imamo popolnoma drugačen pristop k kohezijski politiki, kako je povedal tudi gospod Omrži. V ZDA ni ekvivalenta za našo kohezijsko politiko, za naše način dela in razmišljanja. Bi se pa lahko veliko naučili od njih na področju inovacij, recimo umetna inteligenca. Tam sem videl stvari, ki jih nisem videl nikoli prej. Dobro, jaz sicer se na to ne spoznam, ampak dejansko gre tukaj za naslednjo generacijo tehnologije, ki jo tam izumljajo. Ja, misija je bila res dobra. Tukaj eh, ne vidim gospoda Miltenburga. Eh, to je škoda, kajti njegova ideja je bila, da organiziramo to misijo. Eh, skratka, rekel bi, misija zaključena, mission completed. Hvala, ima še kdo kakšno pripombo? Ne. Hvala, gospod Omarži, za predstavitev rezultatov misije v Washingtonu in Bostonu. Tako sedaj smo izčrpali dnevni red za danes eh, do povdne. Sedaj pa imamo vprašanje za koordinatorje. Ali lahko nadaljujemo s sestankom koordinatorjev? To je tudi vprašanje za naše politične svetovalce. Lahko nadaljujemo s sestankom koordinatorjev? ali naj prekinemo sejo in nadaljujemo ob 12. tako kot je bilo načrtovano. Prosim, povejte mi. Uh, Politični svetovalci, ali lahko prekinemo za pet minut? Dobro, se vsi strinjate s tem? Pet minut, potem pa nadaljujemo s koordinatorjem. Thank you.